Dear colleagues, Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, spoštovani prejemniki nagrade Saharova, naša svečana seja je s tem eh, odprta. Danes je zelo posebna priložnost. Leto 2011 bo v zgodovini zapisano kot leto arabske spomladi. V veliko čas mi je, da lahko podelim nagrado Saharomo za svobodo misli eh, za leto 2011 petim pogumnim ženskam in moškim, ki predstavljajo arabsko pomlad. In sicer nagrado dobijo gospa Asma Mahfuz iz Egipta, gospod Ahmed El Sanusi iz Libije. Gospa Razan Zajtojneh iz Sirije. Gospod Ali Farcat iz Sirije tudi in in pokojni gospod Mohamed Bouazizi iz Tunizije, ki je preminil. Prijateljice in prijatelji, človekove pravice so univerzalne. Vsi cenimo človeško dostojanstvo, svobodo misli in izražanja, kakor tudi odgovorno vladanje in vsi imamo pravico do vsega tega. S tem, ko smo eh, dodelili nagrado Saharova petim aktivistom arabske pomladi, Evropski parlament priznava napore vseh tistih, ki se borijo za dostojanstvo, temeljne svoboščine in pa politične spremembe v arabskem svetu. Če pogledamo, kaj se je letos dogajalo po Jasminovi revoluciji v Tuniziji, smo bili priča eh, odstavitvi diktatorjev in pa prostih volitev pred nedavnih. In da počastimo pogum vseh teh ljudi, dajemo Saharovo nagrado tudi pokojnemu Mohamedu Boazizijo, mlademu uličnemu prodajalcu, ki se je zažgal potem, ko so mu organi neprestano zavračali iz, možnosti dostojnega življenja. In od takrat se je vse spremenilo v Severni Afriki in v arabskem svetu. Veliko ljudi je izgubilo svoja življenja v boru za temeljne svoboščine in človekovo dostojanstvo. Na mnogih eh, delih arabskega sveta ta boj še poteka v tem trenutku. V Siriji Eh, manifestanti srečujejo z eh, plinom, z tanki, z kroglami, ravno tako jih eh, tudi mučijo. Zadnje številke o mrtvih presegajo število 5000. Med temi 5000 mrtvimi je 300 otrok. In zato se moramo spomniti gospoda Boazizija in vseh tih, tih, ki so svoja življenja dali za fo, svobodo in dostojanstvo v arabskem svetu. In zato prosim, da to počastimo za minuto molka. Zgodovinski dogodki nas spominjajo tudi na naše odgovornosti, vključno z odgovornostjo zagotavljati podporo mladim nastajajočim civilnim družbam. Med nagrajenci sta tudi dve mladi eh, ženski, ki predstavljata novo generacijo Asma Mahfus iz Egipta in Razan Zajtuneh iz Sirije zaslužite ne samo naše občudovanje in eh, spoštovanje, ampak tudi boljšo prihodnost, boljše možnosti za prihodnost. Imenovanje obeh eh, borg za človekove pravice predstavlja tudi eh, znak spoštovanja vsem tistim, ki so se borile za uh, arabsko pomlad in so s tem pokazale svojo, svoj pogum. Uh, In upam, da je ta pogum tudi znak, da bodo politične spremembe prinesle tudi boljše življenje ženskam in da bodo izboljšale spoštovanje človekovih pravic v tej regiji. Danes imamo čas, da v tej dvorani pozdravimo mlado žensko Ahmo, Asmo Mahfuz, ki je mobilizirala mlade egipčane, da so šli na trg Tahir in so zahtevali svoje pravice. Je svetov primer in simbol tega, kako lahko posameznik tudi nekaj spremeni, s tem, da daje navdih drugim in da je prepričan v človekove pravice. Kljub eh, nevarnosti in kljub zastraševanju eh, uradnih organov. Gospa Mahfus, vabim vas, da poveste nekaj besed pred to dvorano. Eh, prosim, pred govornico. Hvala. أشكر السيد الرئيس وأشكركم جميعا Najlepša hvala, gospod predsednik, in zahvaljujem se vsem vam, da ste me sprejeli in da ste mi delili to nagrado. Ta nagrada je nagrada egiptovski revoluciji, arabske pomladi in eh, kaže tudi na nov začetek eh, odnosov med eh, Evropo in arabskim svetom. To je tudi prvi korak k boljšemu eh, življenju, eh, to je tudi korak, ki bo pomagal odpraviti določene stereotipe. Vsi ste lahko videli, da smo lahko ponosni na eh, arabsko ljudstvo, da arabsko ljudstvo spoštuje univerzalne vrednote, vrednote kot so človeško dostojanstvo in svoboda. Ta nagrada, ki predstavlja počastitev herojem revolucije je nagrada, ki je namenjena vsem mladim egipčanom. Veliko mladih je žrtvovalo svoje življenje, veliko mladih je, ki so pogumnejši od mene, ki so svoje oči eh, eh, žrtvovali za boljše življenje vseh. In to je pomagalo k, od, k padcu režima, eh, kljub podpori, ki ga je veliko kot držav mednarodne skupnosti eh, dajalo prejšnjemu diktatorju Mubaraku. In sedaj smo uspeli spremembi režima. Režim ni samo ena oseba, to je več ljudi in zato sem ponosna na egipčane, ki so lahko dosegali uspehe enega za drugim in to na miren način. Upam, da člani Mubarakovega režima ne bodo dobili nobene podpore. Ravno tako uh, upam, da vojaški svet ne dobil podpore. Upam, da jim ne bo eh, uspelo zatirati mladih, ki se borijo za uh, Eh, civilno državo, ki bo ščitila kolektivne in individualne svobočine. Vsakeč, ko pride do nevarnosti za človeška življenja, potrebujemo hiter odziv. Zakaj je bilo toliko časa treba čakati eh, po eh, umoru mnogih ljudi? Kajti vsako mor je kršito človekovih pravic in treba je ukrepati upam, da bo prva prioriteta v današnjem svetu ta, da se spoštuje to pravico ljudi, ljudi, ki bodo lahko zgradili svet, v katerem upam bomo vsi bolje živeli. Za zaključek. Želim povedati, da sem ponosna na vse mučenike arabske pomladi. Ne bomo izdali njihove borbe, nadaljevali bomo po tej poti, ki bo omogočila vsem nam uresničiti svoje sanje, sanje za sprememba. E, dolgo življenje in slava mučenikom. Najlepša hvala, gospa, za vaše spodbudne besede. Druga mlada nagrajenka, dobitnica nagrade Saharova, je Razan Zajtoneh. Mora živeti Eh, v skrivališčih, se skriva zato, eh, danes ne more biti eh, z nami. Ampak še vedno, še vedno obsoja kršitve človekovih pravic in mi izražamo svoje spoštovanje do njenega izjemnega poguma poslala je zelo ganljivo pisno sporočilo nam vseh. To je sporočilo upanja za eh, svobodno, demokratično in pluralistično Sirijo. To sporočilo ste dobili vsi, kolegice in kolegi, danes zjutraj. Ampak pred seboj imamo še enega prejemnika nagrade Sahorova, V čas nam je pozdraviti gospoda Ahmeda Al-Sanusija. On je eden od tistih neverjetnih posameznikov, ki so poskušali zružiti diktatorja že pred, no, pred dolgim časom in ki je zato eh, plačal zelo visoko ceno. On je tisti, ki je najdlje časa v zaporu kot eh, ugovornik vesti v Libiji. In sicer je v zaporu preživel 31 let gospod El Sanusi sedaj sodeluje z, med, eh, z nacionalnim prehodnim svetom in je odgovoren za politične zapornike želimo izraziti svojo željo in sicer, da bi to trpljenje, ki ga je on moral preživeti, bilo poplačano z nacionalno spravo v eh, Libiji. Gospod Sanusi, integriteta, modrost in izkušnje je to, kar predstavlja in to je treba ceniti. Gospod El Sanusi, dragi gost, prosim vas, da spregovorite nekaj besed pred govornico. Prosim. zaidi raisa parlamana lurubi gospe in gospodje gospod predsednik evropskega parlamenta spoštovane poslanke in poslanci povabljeni gostje najprej bi vas rad prisrčno pozdravil istočasno bi se vam rad zahvalil in poudaril svojo hvaležnost za to, ker ste nagrado Saharova podelili nam. Ta nagrada kaže na visoko moralno vrednost. Mislim, da ste se s tem poklonili tudi libijskemu prebivalstvu. Tudi libijski prebivalci so se razveselili dejstva, da smo prejemniki nagrade. Ta nagrada pravzaprav predstavlja še dodatno motivacijo za spravo, za uveljavljanje vrednot, ki smo jih vedno zagovarjali. Želimo spostaviti demokratično državo, ki bo zagotavljala enakopravnost med vsemi, državo, v kateri bodo tudi ženske imele svobodno možnost udeležbe na volitvah ženske so tiste, ki so se najbolj žrtvovale. Ženske so žrtvovale svoje življenje, tudi življenje svojih bližnjih, zato da bi dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Naš cilj je bil, da se rešimo totalitarnih režimov. 40 let smo živeli v zaporih, v izključenosti, zavračali so nam vsakošno možnost za dostojanstveno življenje. V vseh tih letih so mladi žrtovali svoje življenje zato, da bi dosegli cilj, ki smo se ga zastavili. Ti mladi niso bili oboroženi, njihovo edino orožje je bila njihova volja, njihovo prepričanje. To je tisto, kar je na koncu potem tudi prevladalo, tudi zahvaljujoč podpore mednarodne skupnosti in Evropskega parlamenta. Mislim, da smo vam lahko vsi hvaležni za izraženo podporo. Želimo si, da bi našo državo na, nov, na novo vzpostavili, da bi uveljavili vrednoto strpnosti. Tudi tisti, ki so izvajali kazniva dejanja, ki so bombardirali gospodinstva, so pravzaprav. razlog, zakaj smo se uprli. Hvala lepa za vso izraženo diplomatsko, gospodarsko in vojaško podporo, ki ste nam jo nudili. Bili smo razoroženo ljudstvo, diktator pa nas je želel podrediti sebi, predvsem za voljo moči in za voljo odnosov ki jih je vzpostavil z nekaterimi narodi, ki so diktatorja podpirali iz različnih razlogov, predvsem iz gospodarskih razlogov. Potem pa so vsi ti narodi ugotovili, da je zmaga vedno na strani ljudstva. Ljudstvo je tisto, ki je zmagalo. Hvala lepa Evropi, ker je zauzela jasno stališče. Hvala lepa tudi mednarodni skupnosti. Moram priznati, da so bili naši evropski sosedje prvi, ki so izrazili podporo našemu ljudstvu, ki je bilo brez orožja, kot rečeno. Zahvaljujoč vam smo uspeli odpraviti diktatorski režim, ki je vladal 42 let. Tudi sam sem bil zaprt v času Gaddafijevega režima. 31 let. 31 let. 9 let sem bil zaprt v samici. Izpostavljeni smo bili mučenju, trpeli smo zaradi pomankanja zdravstvene oskrbe. Na no, kljub vsemu temu nisem izgubil upanja v to, da bomo nekoč zagotovili dostojanstvo vsem upam, da bomo v mednarodni skupnosti obravnavani kot enakopraven partner, da ne bomo obravnavani kot narod teroristov ali kot narod, ki ne mara življenja. Ljubimo življenje, cenimo tudi življenje drugih. Upam, da bo nagrada Saharova pripomogla k temu, da bodo tudi druge države, kjer še vedno vladajo diktature, dosegle napredek. Prosimo tudi Boga, da nam pomaga pri izpolnjevanju ciljev. Dolga pot nas še čaka do zastavljenih ciljev, ampak zahvaljujoč potrpljenju, zahvaljujoč ustrajnosti smo že dosegli določene cilje. Tudi vzpostavljen parlament imamo in novo stavo. Hvala lepa in upam, da bo mir z vami. Spoštovani kolegi, Saharova nagrada je podeljena za svobodo misli. Ta se lahko pojavlja v več oblikah, včasih tudi slika pove več kot tisoč besed. To si lahko pogledate v obliki slik in karikatur in stripov ali farcada njegovi stripi so izrazili svobodo misli v Siriji. Njegovi politični stripi odrajo njegove ideale. Ali je farceta so pretepli avgusta in to strani uh, sil. Polomili so mu obe roki vendar pa nam je vseeno poslal video sporočilo, glede na to, da ni mogel priti sem v Evropski parlament. Prosim vas vse, da si ogledate to sporočilo. Bodite dobrodošli, prijateljice in prijatelji. Zelo bi si želel, da bi bil danes lahko z vami in da bi se vam lahko osebno zahvalil za to, ker ste mi dodelili nagrado Saharova za svobodo misli. Žal pa zaradi osebnih okoliščin nisem mogel priti k vam, vendar pa je z vami moje srce. Ra No tako sem zelo vesel, srečen, da sem dobil to prestižno nagrado in eh, z vami sem eh, prisoten, čeprav je to simbolično. Vendar pa istočasno tudi trpim in mi je hodo zaradi vsega, kar se trenutno dogaja v Siriji. Kajti, ko ure tečejo, ko minute tečejo, ko sekunde eh, tečejo, umirajo tudi ljudje in zaradi tega sem žalosten. Mislim na žrtve, na radjene, na vse tiste, ki demonstrirajo na ulicah. Vsi ti so z nami, čeprav so daleč. Mislim, da nam vsi sporočajo, da je svoboda pomembna, dragocena, velika, da je svoboda božji dar. Ne, pred nekaj časa sem uh, prijatelja vprašal, rekel sem, vsak dan hodiš na ulice, ali te ni strah, da te ubijajo. Odgovoril pa mi je, ja, seveda, vsak trenutek mislim na to, da me lahko ubijajo. Ampak, dragi Ali, saj sam dobro veš, kako zelo je eh, svoboda dragocena in pomembna. In prvič v življenju Eh, sem lahko govoril s svojim glasom. Prej mojega glasu ni bilo mogoče slišati. In do danes sem se boril za to. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, še pa mi je do sedaj vseeno us, uh, uspelo, eh, da sem uh, povedal, uh, kaj si mislim o pravici do življenja. Zato želim zahvaliti se vsem, ki ste me počastili s to nagrado. Eh, želel bi omeniti gospoda Jeffrey Harrisa, ki je vodja enote za človekove pravice. Ravno tako se zahvaljujem predsedniku Evropskega parlamenta, zahvaljujem se vsem vam in eh, vam se iz vsega srca ter svečano zahvaljujem. Sedaj bomo predali naše Saharove certifikate.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 Sedaj je slavnostna seja zaključena. Takoj bomo nadaljevali z glasovanjem. Voting will start immediately. Samo začeli s glasovanjem.